zdravil za uporabo v humani medicini. Besedo ne mudoma dobi poročevalka Glenis Filmot. Najlepša hvala predsedujoči, najprej hvala lepo vsem poročevalcem v senci za odlično sodelovanje in za podporo. Skupaj nam je uspelo izpogajati ogromno za parlament. Hvala lepa tudi litovskemu predsedstvu. Hvala za ogromno delo ogromno dela, ki ste ga upravili, zato da je bil dosežen kompromis pravočasno. Hvala lepa tudi komisiji, ker je pripravila dobre predloge. Hvala lepa tudi za vso pomoč v razpravah. Na začetku bi rada povedala, zakaj sem se sploh lotila tega zakonodajnega akta. Pred tremi leti sem šla v Nottinghamu v center, kjer zdravijo otroke in mladostnike, ki imajo raka na možganjih. Srečala sem se tudi z mladim gospodičem Samom Whiteom, rekel je, da nimajo na voljo zdravil, primernih zdravil, da so klinična preizkušanja pravzaprav njihova edina možnost, da preživijo. Pri redkih bolezni ponovadi v posamezni državi ni dovolj pacijentov za to, da bi bil nek klinični preizkus veljaven, zato je sodelovanje preko Evrope še toliko bolj pomembno. V tem trenutku so stvari enostavno preveč zapletene in predrage. Ta nova uredba pa bo poenotila pravila, ki veljajo posod po Evropski uniji. Oblikovali bomo en, enoten sistem za sodelovanje, enoten portal za vlaganje prošen. S tem se bodo stvari bistveno spremenile. Sam White je žal septembra umrl, ampak delo se nadaljuje. On je bil velik navdih in upam, da bomo s tem, kar smo dosegli, lahko izboljšali življenje drugih, zdravljenje drugih, ki se nahajajo v tako težkih pogojih in da bomo izboljšali tudi možnosti za preživetje vseh otrok, ki imajo rak možganih ali kakršnokoli drugo redko bolezen. Samo polovica kliničnih preskusov se objavi, pozitivni rezultati so ponovadi objavljeni, negativni malo manj pogosto, zato imamo lahko pristransko sliko glede tega, kako učinkovita in varna so zdravila. S tem lahko pride do tega, da se nevarni in neučinkoviti preskusi ponavljajo. Mi smo sprejeli torej novo zakonodajo, ki predstavlja velik korak naprej. Vsi preskusi pozitivni, negativni ali brez zaključka bodo morali izpolniti določene pogoje. Eno leto po zaključku preskusa pa bodo morali biti objavljeni v javnem zbiru tovrstnih predpisov. Poleg tega se nam zdi, da bi morali vsi imeti možnost dostopati do tovrstnih rezultatov. Vsi, ki opravljajo take preskuse, bi morali rezultate objaviti. Upam, da bo Evropska unija s tem vodilna tudi pri preglednosti kliničnih preskusov. To je dobro za znanstveni napredek, za pacijente in tudi za javno zaupanje v zdravstveni sektor. Zavedati se moramo, da klinični preskusi potekajo tudi v Evropi in še naprej morajo potekati v Evropi, zato ker bomo s tem zagotovili dovolj delovnih mest za usposobljene akterje. Za 25 odstotkov so se zmanjšali preskusi v Evropi in upam, da bomo s to uredbo stvari spremenili. Poenostavili bomo tudi čezmejne preskuse, s tem bomo odpravili nepotrebne birokratske postopke. Zagotovili bomo tudi jasne in izvedljive časovne okvire, akademikom in podjetjem bomo zagotovili varnost in gotovost. Uvedli bomo tudi koncept preskusov z nizkim posegom, s tem bodo tudi sami preskusi veliko lažje izvedljivi. Glavni namen te zakonodaje pa je, da se zaščitijo pacijenti. Tudi odbori za etiko bodo vedno sodelovali pri ocenevanju kliničnih preskusov, imeli bodo tudi možnost, da zaustavijo njihovo nadaljne izvajanje. Na voljo imamo celobito besedilo, ki bo zaščitilo ranljivo prebivalstvo, zagotovilo, da bodo pacijenti v celoti obveščeni, preden bodo udeleženi v preskusu. Sveda glasujemo o kompromisu. Želim si, da bi na nekaterih področjih šli dlje, želela bi si, da bi pacijenti bili bolj vključeni in da bi bili roki za odobritev krajši. Države članice so imele glede tega zelo jasna stališča, zato se mi zdi, da smo dosegli celovit dober kompromis. Hvala lepa še enkrat vsem, ki so pomagali pri doseganju tega rezultata in upam, da bo parlament podporil to uredbo. Hvala. Hvala lepa, gospod Vilmot. Kolega. Tonja Boš, komisar, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Najprej hvala lepa poročevalki gospe Vilmot. Hvala tudi poročevalcem v Senci. Opravili ste težko delo, dobro smo sodelovali pri obravnavanju tega predloga. Se strinjam s poročevalko, ki pravi, da bi morali imeti bolj ambiciozno besedilo, vendar glede na to, kakšne so bile možnosti, je ta kompromis dober. Rad bi spostavil to, kar je povedala tudi poročevalka sama. Tekom pogajanj smo večkrat slišali, da bo ta uredba v prvi vrsti koristila evropskim pacijentom in vsem evropskim državljanom, ne zgolj evropski farmacevski industriji. Zakaj? Zato, ker so klinični preskusi ključnega pomena za razvoj novih zdravil zato da se izboljšajo in primerjajo zdravila in zdravljenja na podlagi odobrenih zdravil. Včasih so ti preskusi zadnje upanje za tiste bolnike, ki trpijo za kakšno resno boleznjo ali redko boleznjo, kot je tudi povedala pročevalka. Tako da bodo imeli koristi pacijenti, spodbujali bomo raziskave in razvoj znotraj Evropske unije. Poleg tega pa bodo klinični preskusi lahko znatno prispevali tudi k rasti in zaposlovanju. Nova uredba je namenjena tudi temu, da se odpravi tisto, čemu smo bili priča v zadnjih letih. Namreč klinični preskusi v Evropi so se zmanjšali za nekje 25 odstotkov. Potrebe pa so se podvojile, tako z vidika raziskovanja kot česa drugega. Poleg tega so se potrebe po novih zdravilih povečale za 19 odstotkov. Klinične preskuse je treba še naprej izvajati v Evropi, čim več bi jih moralo biti, ker bo to koristilo pacijentom in industriji. Treba je ponuditi tudi visoko stopnjo zaščite vsem tistim, ki sodelujejo v preizkusih. Ti preizkusi morajo torej biti krajši, hitrejši, predvsem pa bolj varni za pacijente besedilo, o katerem danes razpravljamo, lahko izpolni vse te cilje. Katere so ključne značilnosti tega besedila? Postopki ulaganja prošen bodo sedaj speljani preko enotnega portala. Pripravljal se bo en sam sklop dokumentov za vsako prošnjo. Kot drugo, poenotili bomo tudi postopek za ocenevanje prošen za klinične preskuse, s tem bomo odpravili podvajanje in nepotrebne zamude. Najbolj pomembno pri vsem pa je, da se bo podaljšalo oziroma razširilo načelo tihega dogovora skozi celoten postopek odobritve. Pri tem ne bomo ogrozili varnosti, sponzorjem, akademikom in MSP-jem pa bomo s tem ponudili več pravne varnosti. Se pravi, če ne bo v določenem roku nobenega odziva, bomo sklepali, da je odobritev potrjena. Tretja zadeva. Poenostavili bomo tudi postopke poročanja. S tem bomo sponzorje razbremenili, da jim ne bo več treba različnim organom v različnih državah članicah pošiljati informacij. Povečali bomo tudi preglednost pri kliničnih preskusih in njihovih rezultatih, tudi ko bo nekaj zavrnjeno ali spremenjeno ali pa odobreno. Predvsem, in to je najbolj pomembno, pa bo pri kliničnih preizkusih, ki se upravljajo v tujini, prošnja za odobritev pa bo odložena znotraj Evrope, bomo morali torej izpolnjevati pravne zahteve, ki so vsaj enakovredne tistim, ki veljajo v Evropski uniji. Na koncu pa bo Evropska komisija lahko opravila tudi nadzor, tako na ravni držav članic, kot tudi v tretjih državah. S tem bomo zagotovili, da se ustrezno in dosledno spremljajo in izvajajo pravila glede preskusov. Gospod predsedujoči, naj še enkrat podarim, kako zelo pomembno je, da smo sprejeli to uredbo. S tem bomo spodbudili klinične preskuse v Evropi, povečali bomo tudi upanje številnim pacijentom za katere trenutno nimamo na voljo učinkovitega zdravljenja. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa predsednica odbora ITRE, gospod Sartori. Gospe Sartori ni v dvorani. Besedo dobi gospa Parvanova. Tudi gospe Parvanove ni v dvorani. Dobro, potem pa kolega Živan. Gospod predsedujoči, uredba o kliničnih preskusih bo pretresla področje kliničnih preskusov v Evropi in sicer zaradi večjih razlogov. Kot prvo, postopki bodo poenoteni posod po Evropi. S tem se bo poenostavilo tudi oblikovanje in izvajanje to vrstnih preskusov, ki bodo potekali v večjih državah. Druga zadeva, postopki bodo poenostavljeni. S tem bomo gotovo poenostavili življenje vseh tistih, ki se s tem ukvarjajo na univerzah. Gospod Bork je povedal, koliko jih je. Samo enega samega sogovornika bodo imeli, ne pa cel niz v veliki večini anonimnih sogovornikov. Kot tretje, postopke bomo skrajšali. Se pravi, roki bodo krajši, s tem bomo poenostavili življenje raziskovalcem, in tudi akademikom. Četrtič, rezultati bodo objavljeni. Rezultati to pomeni vsi rezultati, tudi negativni rezultati. S tem bomo povečali preglednost, kar pravzaprav pomeni, da se bo povečala tudi vera evropskih državljanov v klinične preskuse in njihovo zaupanje. Mislim pa, da bomo predvsem preverjali tveganja v okviru teh kliničnih preizkusov. Absolutna tveganja bomo preverjali. Predvsem, gospod predsedujoči, pa je pomembno to, da se bodo postopki skrajšali, pospešili, da bodo manj dragi. V Evropi to pomeni tudi večjo zaščito za pacijente, večje upanje za tiste, ki trpijo za redkimi boleznimi. Predvsem pa bomo omogočili posameznikom, da sodelujajo pri pomembnih kliničnih preizkusih, To pa je velika prednost tudi za našo industrijo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj je prišla gospa Parvanova v dvorano. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod komisar. Hvala lepa, Glenis, za opravljeno delo. Hvala lepa tudi za kakovostno vodeno delo na strani parlamenta. Mislim, da smo lahko ponosni na ta dober rezultat, ki smo ga dosegli v imenu odbora IMKO in kot poročevalka v senci v odboru ENVI za skupino ALDE. Naj povem, da obstaja nekaj nejasnosti sicer na strani držav članic, vendar je to, kar smo sprejeli, zelo jasno sporočilo vsem raziskovalcem, zdravnikom in ostalim v Evropi, namreč da so raziskave najbolj pomemben del, kjer je treba ukrepati. Varnost je ključno načelo, ki smo ga branili tudi v moji politični skupini. Vesela sem, da se te prednostne naloge dobro odražajo tudi v končnem sporazumu. Pritegniti moramo raziskovalce v Evropo, želimo si, da bi pacijenti hitreje lahko uživali vse koristi, ki jih prinašajo to vrstni preskusi. Zagotoviti je treba tudi konkurenčnost naše industrije, ustvariti nova delovna mesta izpolniti merila z področja preglednosti, zlasti, ko gre za zdrav, javne zdravstvene politike in prednostne naloge. Vse to smo dosegli v procesu pogajanj s svetom in komisijo. Še enkrat najlepša hvala Glenis za ta res čudovit sporazum. Evropski parlament je odigral odločilno vlogo v tem procesu. Zagotovili smo, da bodo pacijenti imeli na voljo objektivne informacije zagotovili smo tudi preglednost in danes večer bo naša skupina ta predlog podprla. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Permanova. Se dobi besedo gospod Žil Parnjo. Gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, eh, najlepša hvala Glenis za delo, ki ga je opravila kot poročevalka. Nujno je bilo, da se sedaj predlagajo določene rešitve, s katerimi se lahko izognemo eh, zmanjšanju zahtev po kliničnih preizkušanjih. Dejstvo je, da se je od leta 2005 število eh, zahtevkov zmanjšalo za 25 odstotkov v Evropi in tudi administrativni stroški so postali odvračilni in eh, mi smo dejansko priča uh, selitvi uh, raziskovalnega sektorja v druge države. Tu ne gre samo za to. Dejstvo je, da raziskovalci trdijo, da je sedanji okvir pretežek, da se zahteva preveč formalnosti in kaj imamo v besedilu. Torej, zahteva se garancija preglednosti, ustrezni potek kliničnih preizkušanj, tudi etična eh, komisija bi morala tu igrati pomembno vlogo, treba je informirati eh, pacijenta, treba je zagotoviti zaščito ranljivih oseb in ženske in zaščititi seveda tudi osebne podatke. Vse te izboljšave so posledica dela Evropskega parlamenta na področju eh, kliničnih kliničnih preizkušenj z humano medicino. Ja, najlepša hvala gospod eh, predsednik zelo dobro sodelujemo že štiri leta in tudi pogajanja so bila zelo naporna najprej najlepša hvala poročevalki za odlično sodelovanje zahvaljujem se eh, tudi za to da imamo zagotovljeno odprtost preglednost eh, s farmacevtsko industrijo in upam da bomo lahko preprečili neetična preizkušanja in da bomo hkrati seveda tudi preprečili eh, škodo za naše proračune dostikrat so preizkušanja bila zelo draga in tudi ni bilo ustreznega nadzora nad zdravili. E, sedaj e, ne bi e, govorila o tem, kako naj vse to deluje, ta preglednost in podobno, vendar boja še ni konec. Sedaj se je izkazalo, da je ameriška farmacijska industrija, Peck Pharma, rekla, da želi, da se ta uredba umakne, da naj bi ta pravila dejansko bila odpravljena, Eh, češ da to ni v korist industrije. Eh, res je, mi delujemo v korist eh, pacijentov, gospodinstv in tudi dobre farmacijske industrije, ki je pripravljena sprejeti stroga pravila. Hvala lepa, gospod Kabrnoh. Pane predsedo, dame in panove. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Zelo vesel sem, da lahko zapiram enega izmed ključnih zakonodajnih eh, svežnjev zadnjih let. Hvala lepa vsem za sodelovanje in vesel sem, da smo v končni fazi dosegli dogovor s svetom. Eh, to je zelo ambiciozen predlog parlamenta, s tem želimo pravzaprav skrajšati čas eh, obravnave zahtevkov za te proizvode in 60 dni bo v redu in upam da ne bodo vsakič izkoristili teh šestdeset dni do zadnje minutke eh, in sicer pa velja eh, postopek eh, molka se pravi molk je enako prestanek torej vse države članice bodo videle da je prišlo do poenostavljanja eh, postopkov in s tem se bo tudi farmacevtska industrija lahko vračala v Evropo. Upam, da bo to dejansko ocenila in da bodo pač vsi lahko tudi delali z informacijami iz sistema. Eh, mislim, da bo vse to koristilo tudi farmacevtski industriji zaradi tega, ker bodo imeli neko varnost eh, pri odločanju. Hvala lepa. Kolegica Susa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se želim eh, zahvaliti Glenis Wilmot in tudi poročevalcem v senci in jim čestitati. Eh, razprava o tej temi je bila zelo konstruktivna, odkrita, iskrena in rezultat eh, se mi zdi tudi zelo zanimiv. In mislim, da je treba spreti to poročilo. Gospod komisar, imam vprašanje. Ne vem, ali ste to pravilno razumeli, eh, kaj ti vi ste omenili določene stvari, na katere se želim navezati. Rekli ste, da bo to koristilo bolj pacijentom kot farmacevtski industriji. No, to je res vendar zato se moramo zahvaliti parlamentu kajti eh, prvotni predlog eh, komisije se pravi vašega eh, kabineta je bil takšen da bi ga lahko napisala farmacevtska industrija sama in naš parlament naša poročevalka je to obrnila in poskrbela za to da se Eh, vključi ustrezno etična komisija da lahko daje določene garancije in da se ohranijo tudi pravice posameznih eh, preizkušancev. tu ne gre samo za konkurenčnost gre tudi za kompetenco. žal še vedno obstaja ogromno bolezni za katere nimamo na voljo učinkovitega zdravljenja zato je dobro da imamo na voljo nova preizkušanja. Nikakor pa ne smemo pozaviti na to, da obstajajo tudi bolniki, torej osebe, ki trpijo. Te osebe imajo pogosto žal samo eno samo upanje, nove metode, nova zdravila in upajo tudi, da bo to delovalo. Na desetine družin v Italiji bi rado bilo vključeno v del zdravljenja, kot ga upravlja pri nas gospod Vanoni. Sam sicer nisem bolnik, prisluhnil pa sem tem osebam, ki trpijo za to boleznjo in postalo mi je jasno, da je v tem trenutku to njihovo edino upanje za to, da še naprej lahko živijo. Sramotno je, da naprimer obstajajo nekateri profesori in tudi zdravniki, ki zavračajo to metodo zato, ker ne temelji na znanstvenih dognanjih. Mislim, da bi se morali strokovnjaki in raziskovalci najprej srečati z bolniki, njihovimi družinami in potem odločati nepravno obratno, kot je to poteklo do sedaj. Hvala. Hvala lepa, kolega Morganti. Sedaj pa še eh, nadaljni govorniki. Kolega Lize, za minuto in pol, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, drage kolegice in kolegi danes smo dejansko lahko ponosni. E, to je konkreten napredek za pacijente v Evropski uniji. Vse to, kar smo dosegli skupaj. Mnogi raziskovalci, zdravniki in tudi mnogi pacijenti so dolga leta čakali na to, da odpravimo e, birokratske ovire pri čezmejnih e, kliničnih preizkušanjih v Evropski uniji, da jih zmanjšamo, kajti na, samo na ta način je mogoče dobro raziskovati in eh, za institucije ki so eh, neodvisne od velike farmacevtske industrije je to zelo pomembno na primer eh, v nemčiji za nemško institucijo za pomoč za bolnike, za obolele z rakom je to zelo pomembno in podobno. E, torej, mi ne smemo več e, zakrivati negativnih izsledkov pri preizkušanjih e, in etične standarde, ki smo jih imeli do sedaj, smo ohranili. Tu smo namreč popravili komisijo in zahvaljujem se tudi komisarju Borgu, da je to pravzaprav tudi sprejel, kajti prvotni predlog sploh ni bil njegov. Se pravi, tu imamo tudi zelo dobro vlogo našega komisarja. Eh, hvala lepa vsem poročevalcu poročevalcem v senci, poročevalki eh, svetu in prepričan sem, da smo dosegli dober rezultat, kar se bo pokazalo tudi z večino pri glasovanju. Hvala lepa, sedaj pa Catch the Eye in kolegica Klas. Eh, najlepša hvala, gospod predsednik klinična preizkušanja so seveda zelo pomembna za razvoj eh, novih medikamentov in eh, metod zdravljenja. Eh, seveda pa lahko s tem preizkušanjem ugotovijo stranske učinke, preden zdravilo pride na trg. So pa klinična preizkušanja seveda tudi zelo občutljiva vprašanja. Gre za etična vprašanja, gre za preglednost, za zaščito občutljivih skupin mladoletnikov, nosečnic in podobno evropski pristop za reguliranje kliničnih preizkušanj je nujno potrebno zagotoviti. E, Dosti krat preizkušanja potekajo usporedno v večjih državah in dosedanja e, direktiva tudi ni e, zagotavljala enakega izvajanja v vseh državah članicah. Harmonizacija je bila potrebna. S tem nam uspe BP zmanjšati administrativno breme. E, s tem upoštevamo tudi potrebe vseh udeleženih. Brez soglasja etične komisije ni mogoče izvajati kliničnih preizkušanj. E, tudi pojasnitev vloge etične komisije je seveda zelo pomembna sprememba v osnutku komisije. Zahvaljujem se poročevalke in tudi poročevalcem v senci za dobro delo in upam, da bomo tudi jutri imeli dobro glasovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Klas. Sedaj pa kolega Korea de Campos. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, Hotev sem eh, opozoriti na to, da se mi zdi žalostno, da ni bila sprejeta določba, ki omogoča primerljive Eh, klinične preizkuse s tem bi lahko pravzaprav tudi eh, bolje ocenjevali učinkovitost eh, zdravil vendar tu smo kljub vsemu naredili veliko napredka in sicer lahko prihranimo marsikaj tudi zaradi tega ker je možno sodelovanje med državami članicami potem eh, eh, imajo tudi eh, farmacevtska industrija in organi eh, direkten dostop drug do drugega. Tu imamo jasna pravila za etično komisijo in zagotavlja se tudi transparentnost eh, pri rezultatih in zahteva se eventualno tudi objava kliničnih študij. To je zelo dobro. Torej, mislim, da smo močno izboljšali predlog komisije in čestitke poročevalke. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Koreja de Campos, zdaj pa kolegica Tomašič najlepša hvala podpiram eh, ta predlog uredbe čeprav je tu nekaj pomankljivosti eh, zelo koristno se mi zdi da je mogoče vložiti zahtevek prek ene same točke oziroma preko internetnega eh, portala na ta način lahko dejansko koristno uporabimo tehnologije in premagamo administrativne ovire. Eh, zagotovljena je tudi skrb za udeležence eh, kliničnih preizkušanj in eh, lahko se samo strinjam z duhom tega predloga. Tu gre za pomoč bolnim državljanom in pacijentom in klinično preizkušanje lahko seveda prinese nova zdravila, ki jim pomagajo. Ne morem podpirati tistega dela, kjer eh, se lahko udeleženec vsakič in kadarkoli odloči za umik svojega soglasja za klinično preizkušanje. E, bojim se, da bo zaradi tega prišlo do ogrožanja kliničnih preizkušanj. V končni fazi so ta eh, preizkušanja zelo draga in pomagajo eh, zagotavljati višjo življenjsko kakovost naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Tomašič. E, najprej bi se rada zahvalila poročevalki in tudi priporočevalcem v senci za odlično delo ki so ga opravili. parlament je bistveno izboljšal prvotni predlog komisije. Torej, komisija je seveda eh, tudi predlagala marsikaj, kar privede do pospešitve postopkov, zmanjševanja stroškov, eh, ustvarijo se pogoji za spodbujanje znanstvenih raziskav. Vse to je bilo že omenjeno. Zelo pomembno je, da. Eh, pri etičnih eh, zahtevah eh, ni bilo vse urejeno in eh, marsikaj je izginilo v osnutku komisije že leta 2001 in parlament je ponovno poskrbel za ustrezno poštevanje tega vidika. Dejstvo je, da so ti vidiki zelo pomembni slejko prej, čeprav je seveda treba spodbujati znanstvene raziskave. Najlepša hvala. Hvala lepa. Za zaključek tega eh, postopka, kolegica Borzan. No- najlepša hvala gospod predsednik nove metode nova zdravila rešujejo paciente zato da bi eh, pacient dobil novo zdravilo mora iti skozi postopke kliničnega preizkušanja ki so zelo dolgi in različno dolgi v državah članicah eh, zaradi neusklajenosti je prišlo do zmanjšanja eh, števila kliničnih preizkušanj v evropski uniji za petindvajset odstotkov po letu dva tisoč sedem sedem eh, in eh, to čutijo seveda naši pacijenti. Torej je treba olajšati eh, in uskladiti pravila na evropski ravni in zmanjšati birokracijo. Seveda je treba tu zaščititi udeležence teh preizkušanj, kajti njihovo zdravje je na prvem mestu in bolj pomembno od samih kliničnih preizkušanj. Podatki morajo biti transparentno objavljeni zlasti v primeru neizpolnjenja uspešnih preizkušanj. Na ta način ne bomo ponovno testirali metod, za katere je dokazano, da so neučinkovite. Čestitke še enkrat poročevalki. Hvala. Hvala lepa, kolegica. S tem smo zaključili ta postopek in besedo dobi, dobi komisar Borš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vsi, ki so sodelovali eh, v tej razpravi, si zaslužijo zahvalo. Najlepša hvala poročevalki in poročevalcem v senci za predanost in intenzivno delo. Eh, tu gre torej za okrepitev kliničnega preskušanja v Evropi in zagotavljanje zaščite. Torej, predlog je bil dober in parlament ga je še izboljšal, vendar to ne pomeni, da je bil prvotni uh, predlog slab. To je bil uh, demokratični proces, v katerem so uh, dober predlog še popravili. Torej, slišali smo še kritike eh, proti komisiji in ne bom eh, si opravil roke in rekel, jaz eh, tega nisem zakrivil. Eh, no, eh, etična komisija, to je uredba in komisija ni hotela usiljevati neke strukture eh, vsem državam članicam, eh, strukture za etične komisije. Eh, nekateri poslanci pa so spregovorili o tej temi in takoj sem pomagal izboljšati to besedilo, saj sem se je skliceval na etiko in vedno sem rekel jaz bom zadnji eh, komisar ki bi črtal etiko iz tega predloga. E, torej predlog je izboljšan vendar To seveda ne pomeni, da je prvi predlog komisije napisala farmacevtska industrija in to bi bilo zelo čudno, eh, kajti v prvem predlogu komisije je bilo tudi zapisano, da morajo pacijenti dejansko tudi obvezno sodelovati pri ocenjevanju rezultatov. To je bil prvotni predlog in potem je to izginilo v trialogu in uh, Eh, to je omaknil svet, ki je predstavljal države članice. Eh, torej, eh, komisija je tudi predlagala nacionalne očkodninske mehanizme in zaradi kompromisa smo morali tudi umakniti ta predlog. To tudi pravim zato, da bi branil prvotni predlog komisije in hkrati pa seveda moram povedati, da je to besedilo eh, močno izboljšano sedaj. Eh, vesel sem, da se strinjate s tem eh, pomembnim predlogom, saj menim, da bodo na ta način klinična preskušanja laže potekala znotraj Evrope in ne zunaj Evrope in to bo seveda tudi v korist raziskovalnega sektorja in to seveda tudi pomeni, da bo koristilo evropskim pacijentom. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. In potem pa še za zaključek eh, kolegica Vilmot. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa vsem eh, govornikom, ki so tu prispevali. Kot je komisar povedal, smo predvsem mislili na pacijente in ta uredba odgovarja na številna popraševanja in zahteve. Manj birokracije bo, bolj enostavno bo stvari urejati in še vedno bomo lahko bolje bedeli nad zdravjem pacijentom. Na ta način bomo uh, lahko dobili boljša uh, zdravila in to je najbolj pomembno. Eh, eh, treba je tudi objavljati klinična preskušanja, tudi tista, ki so neuspešna. To je zelo dobro, to je dobro za znanost, to je dobro za varnost pacijentov, pa tudi za zaupanje javnosti. To je zelo, zelo pomembno. Rada bi tudi nekaj povedala o podpori, ki smo jo eh, bili deležni od vseh. Mislim, da pri nobeni zakonodaji v parlamentu ni bilo toliko sodelovanja in dobre volje. Imeli smo eh, dobro sodelovanje eh, soporočevalcev, komisije, sveta, pa tudi sekretarijata Envija, ki je tudi opravil odlično delo. Mislim, da smo dosegli zelo veliko. Eh, delali smo v duhu eh, razumevanja in eh, soglasja in upam, da bo to dejansko koristilo vsem. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Ulmec. S tem smo zaključili z razpravo. Glasovanje pa bo potekalo nocoj ob 18. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o elektronskih komunikacijah. Najprej poročilo kolegice Pilar del Castillo Vera z naslovom Evropski enotni trg elektronskih komunikacij, poročilo Hercog ukrepi za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrov.